izvolitvi gospoda Mihaja Turčanoja 12. Eh, marca. Gospod Turčano bo prevzel mesto Edvarda Raula Helviga. Pristojne španske oblasti so me obvestile o izvolitvi gospe Estefania Torres Martinez s učinkom 20. marca. Gospa Torres Martinez prevzeme mesto gospoda Pabla Echenique Robe. Parlament jemlje izvolitev obeh novih kolegov na znanje. Dobrodošli, naj vas spomnim, da imate zdaj prvico popolnega, so, polnega sodelovanja, polnopravnega sodelovanja na zasedanjih parlamenta v skladu poslovnikom. Odbor za pravne zadeve je na